gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči. Dámy a pánové, denní zasedání. Gospodje. Otvarjam popoldanski del zasedanja. Zapisniki včerajšnjega dneva in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kak komentar ali kak pomislek? Ne. V redu. Zato je zapisnik sprejet. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To so razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države. Temu bomo namenili približno eno uro. Najprej bomo govorili o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija. Najprej bo besedo dobil avtor, gospod Rumej Vajrueda. Hvala lepa. Razmere na področju človekovih pravic v Iranu se vedno slabšajo, vedno več je na vid o mučenju, zanemarjanju jetnikov in o smrtih. Satar Behešti je bil 35-letni bloger, 30. oktobra ga je aretirala kibernetska policija, prijeli so ga doma, zasegli pa so mu tudi lastnino, vključno z njegovimi računalniki. Poskušali smo dobiti informacije o njem in o tem, kje je zaprt, vendar do 6. novembra nismo dobili nobenih informacij. Takrat so družini sporočili, da je bloger umrl v ječi. Oblasti niso podale razlage za njegovo smrt. Zato v tej resoluciji zahtevamo takošno preiskavo o okoliščinah smrti Satera Beheštja v zaporu in zahtevamo tudi, da se odgovorne pripelje pred roko pravice prav tako moramo priznati pravico družine, da izve vse podrobnosti o njegovi smrti. Prav tako moramo opozoriti na usmrtitev desetih Irancev 22. oktobra na osnovi obtožb o posedovanju drog. Niso bili deležni poštenega sojenja, prav tako pa so jih v času pripora mučili. To v večini primerov ni nič novega. Problem je, da moramo iranske oblasti še enkrat prositi, da zapornikov ne mučijo ali kakorkoli drugače zlorabljajo. Prav tako morajo zaporniki imeti prost dostop do pravnikov po lastni izbiri in do zdravstvene oskrbe. Ne smemo pozabiti, da je Iran podpisal tudi mednarodno konvencijo o civilnih in političnih pravicah. Hvala. Pa hvala lepa, sedaj pa bo spregovoril gospod Paška za minuto. Važen vam predsedajoči, važen pan komis. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar, vsi vemo, da je režim v Iranu takšen, da krši pravice ljudi, človekove pravice državljanov v Iranu se kršijo redno. Obveščevalna služba ravna brez grožnje kazni in zapirajo ljudi, mučijo jih in, kako sem dejal, člani obveščevalne službe ali tajne policije lahko postopajo nekaznovani. Zato je tudi primer gospoda Beheštija in Saida Segedija, tako resen. Zahtevamo, da se začne preiskava in da se vse preveri. Še naprej se preganja na ducete nasprotnikov režima in se jih trpa v zapor. Zato moramo z diplomacijo in sankcijami poskrbeti, da se to ne bo več zgodilo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Dekajzer za minuto in pol. Psi, monsieur president, je crois... škod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da vemo, kaj se dogaja v Iranu in rečemo lahko, da je to država, s katero se moramo pogajati. Razumemo sicer zamisel, da bi bližnji vzhod bil območje brez jedrskega orožja, ampak tukaj ne gre le za to, gre za človekove pravice in več kot za politična vprašanja. Smrtno kazen uporabljajo vedno pogosteje. Ta bloger je umrl v sumljivih okoliščinah in večkrat smo že pozvali, da bi se srečali z objema dobitnikoma nagrade Saharova letošnjega leta, pa se ni zgodilo nič. Zato pozivam iranske oblasti, Jasno je, da jim ponujemo odprto roko, ampak Iranci morajo spoštovati človekove pravice. Teh eh, postopanja v zvezi s temi vidiki ne razumemo. Nikoli ne želijo govoriti o tem. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko praznovali nagrado Saharova z obema prejemnikoma. Nagrade Saharova to sta Nasrin Sotude in Džafar Panahi. To sta dva prejemnika nagrade, ne zato, ker sta ravnala proti Iranu, ampak zato, ker predstavljata človekove pravice. Hvala. Hvala sedaj pa za minuto, gospod Stevenson. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, fašistični režim v Iranu razmere v Gazi uporablja kot pretvezo za to, da izvaja usmrtitve zapornikov in tudi pohabljanja. Več kot 80 ljudi so usmrtili v zadnjih 8, 80 dneh, poleg tega pa so jih v 30 letih ubili več kot 100 tisoč. Večina jih je bila podpornikov opozicije, to je PMOI. Tukaj imam knjigo, to je prva knjiga z 20 tisoč imeni ljudi, ki so sicer podpirali PMOI, ampak so jih usmrtili v Iranu. To je katastrofalno. Katastrofalno je tudi to, da je parlament prejšnji mesec poskušal poslati delegacijo prijateljstva, da bi, da bi obiskali te morilce. Vse skupaj se je ustavilo le zato, ker smo Nasrin Sotude in Džafarju Panahiju podelili nagrado Saharova. Ona že šest dni gladovno stavka in je smrtno bolna. Nikoli več ne smemo poslati delegacijo prijateljstva v ta fašističen režim. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti, gospa Esaj. Arvoisa puhemies, hyvä komissar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trenutna vlada v Iranu krši človekove pravice in tudi temeljne pravice državljanov v Iranu. Sedaj ne govorimo le samo o neozdržnih razmerah v Iranu, ampak tudi o um, blogerju Satarju Beheštiju, ki je umrl v zaporu, prijela ga je kibernetska policija in mučili, mučili so ga v zaporu. Mednarodna organizacija in mednarodna skupnost so ugotovile, da je vlada odgovorna za njegovo smrt. Smrt gospoda Beheštija je opozorila na to, kako grozovite so razmere v Iranu. Vseeno pa nimamo celotne podobe o tem, kako vlada v ozadju postopa tako, da je situacija na Bližnem vzhodu vedno slabša. Iran je velika grožnja za mir na svetu in za mednarodno skupnost. julijskesti uhkala hävitavansa. Mednarodna skupnost samo opazuje, kako Iranci še naprej razvijajo jedrsko orožje. Iran želi samo uničiti Izrael, državo članico Združenih narodov in še naprej zagotavljajo orožje za Hamas v Gazi. Trenutna iranska vlada izvaja pritisk tudi na Irak. Kajti? podpirajo tiste opozicijske sile, ki so jim blizu po nazorih. Mislim, da bi gospa Eštonova morala še bolj jasno izraziti mm, naše stališče in tudi gospodarske sankcije moramo okrepiti, zato da bo vlada odgovorna za svoje postopke. One minute, Mr. Murphy. Hvala, sedaj pa za minuto, gospod Murphy. Hvala lepa, gospod predsedujoči tragično smrt Saterja Beheštija zaradi brutalnega mučenja v zaporu Evan je nekaj groznega. Zaprli so ga zaradi ukrepov proti nacionalni varnosti in aktivnosti na Facebooku. To ni izoliran primer. Human Rights Watch pravi, da so vsaj 15 ljudi zaprli, zato ker so izvajali oziroma izvrševali svoje pravice in so umrli zaradi slabih razmer ali zaradi pohabljanja. Poleg tega pa moramo upoštevati še številne druge aktiviste, ki so jih zaprli zaradi umetnih ali izmišljenih obtožb. To moramo končati, to brutalnost, ta, to zatiranje, ta brutalnost ne more biti pretveza za vojaško ukrepanje proti Iranu mednarodni delovni razred in proti vojno gibanje mora nasprotovati vsakemu vojnemu postopanju proti Irancem, seveda pa jih moramo pospirati pri tem, da spustijo vse politične zapornike, da se odpovedo v smrtni kazni in da pripomorejo k palcu tega režima. Hvala lepa, hvala sedaj pa za dve minuti, gospod Ojland. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. 22. oktober je Satar Behešti zapisal naslednje. Kazni niso bile izvedene zaradi pravičnosti, ampak zato, ker so želeli ustrahovati ljudi, da se nihče ne bi pritoževal. To je bilo to. Takoj so ga zaprli in mučili. Umrl je v priporu. Baje 3. novembra Natančne okoliščine njegove smrti še niso jasne, vendar več poročil kaže, da je umrl zaradi mučenja. Če je to res, potem to kaže, kako barbarska in nezakonita je iranska vlada, kako nezakonit je režim. Mislim, da moramo storiti več za to, da bi iranske oblasti spodbudili k temu, da bi še naprej izvajali dialog na področju človekovih pravic. Prav tako izražam soglasje družini Satarja Beheštija in tudi dvema ostalima, ki sta trpela zaradi krutega režima. Vendar o tem smo že toliko krat govorili v parlamentu. Žal pa zaenkrat, če nismo imeli rezultata. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa govornik v imenu političnih skupin. Najprej gospod Posel za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na pobudo mednarodne skupnosti za človekove pravice, sem prevzel politično partnerstvo za enega najbolj znanih novinarjev v Iranu. Pet let je že v zaporu. Iz istega razloga, kot je bil usmrčen Said eh, Segedi in gospod Satar Behešti. In tudi dobitniki nagrade Saharova so v zaporu iz istega razloga. Namreč izvrševali so svoje pravice. To je temeljna pravica do svojega mnenja. Iran ni postopal kot normalna država in nikoli ne bodo normalna država, dokler ne bodo upoštevali teh minimalnih pravic. Seveda moramo izvajati pogajanja in ohraniti stike. In Iran je ena najstarejših kultur človeštva in ena najstarejših držav človeštva. Vendar mislim, da se morajo obnašati človeško, tako do drugih, kot tudi do svojih ljudi, ki preprosto samo želijo povedati, kakšno je njihovo mnenje. Hvala, hvala lepa, sedaj pa. Za minuto, gospod Čutaš. Satarbe. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči Satarbehešti. Je samo en primer tega, kako se izgublja svoboda predstavlja civilno družbo in njegove pravice so brutalno kršili. Že nekaj časa je civilna družba v Iranu pod velikim pritiskom in mislim, da bi se parlament moral boriti za njihove temeljne pravice. Prav tako bi morali izvesti pošteno in objektivno preiskavo njegove smrti. Družino bi morali obvestiti o tem kaj se je zgodilo, enako pa velja z obema dobitnikoma nagrade Zaharova na strani Sotude in Jeffar Panahi, zato prosim, da storite to, kar je treba. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospod Vojčehovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Ne govorimo sedaj prvič o Iranu in ga kritiziramo zaradi usmrtitev, vendar če ne bomo ukrepali, bo režim s tem nadaljeval. Nekaterih reči ne smemo pozabiti. Leta 1988 je bil premijer Musavi. 30 tisoč političnih zapornikov so usmrtili in to hladnokrvno, manj kot v treh mesecih. Večina jih je bila iz vrst PMO. To je eden največjih zločinov v sodobni zgodovini, ki ga ni preiskoval še noben mednarodni tribunal. Prav tako želim opozoriti na težke razmere, s katerimi se soočajo kurdi. Vsaj 23 kurdskih političnih zapornikov čaka na usmrtitev ali fašari, huzang, rezaji, belhos, algani in gospod Morani. Čas je, da ukrepamo nenudoma moramo prekiniti vse stike z Iranom in uvesti popolne sankcije za to, da bo režim vedel, da jih kršitve človekovih pravic veliko stanejo. Hvala. Minute, Hvala, gospod Veržija, izvolite za minuto. Merci, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da je to sedma Eh, resolucija o primeri kršitev človekovih pravic o Iranu. Iran je prav gotovo na prvem mestu tistih držav, ki predstavljajo težave na tem področju. 300 usmrtitev od začetka leta, 20 so jih usmrtili 7. in 8. novembra. Okrog tisoč zapornikov bodo usmrtili ker so sedaj oblikovali poseben odbor za usmrtitve. Dobitnica nagrade Saharova je uh, se odločila, da bo gledovno stavkala do smrti in ljudi mučijo v zaporu. Vprašamo se lahko, kakšen je sploh smisel teh resolucij, kajti število usmrtitev se je v zadnjem letu početverilo. Mi bi se lahko posvetili drugim vprašanjem. Kolegice in kolegi, tukaj nismo samo zato, da bi oprali svoje vesti. Hvala lepa, hvala sedaj pa za minuto, gospod Polečkis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razmere na področju človekovih pravic v Iranu se v zadnjih letih in mesecih hitro slabšajo. Preglednosti glede um, zaporne kazni, mučenja in smrti Satara Beheštija, 35-letnega blogerja, kažejo, da Iran krši mednarodno konvencijo o civilnih in političnih pravicah v okviru Združenih narodov. Več iranskih a, zapornikov so usmrtili brez poštenega sojenja in še naprej zlorabljajo Nasrin Sotude, ki je dobitnica nagrade Saharova, zato tudi to povzroča veliko pomislekov. Iranske oblasti pozivam, da spoštujejo človekove pravice in da izboljšajo preglednost pravosodnih pravic sistemu in da uvedejo tako še moratori na smrtno kazen. Hvala, hvala lepa, sedaj pa za minuto gospod Tanak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo smo zaskrbljeni že več let, kako se razmere na področju človekovih pravic in na političnem področju slabšajo v Iranu ta resolucija jasno določa, da je iranski režim kriv za najbolj grozljive kršitve človekovih pravic, kajti stotine ljudi so obsodili na smrt na sumljivih okoliščinah, sploh ni poštenega sojenja zatirajo ženske, geje in tudi manjšine, to so kristijani, kurdi, bahaji, maluki in drugi. Prav tako ne dopustijo nobenega političnega ugovarjanja. Satar Behešti je umrl, bil je bloger in to ne sme ostati nekaznovano. V parlamentu moramo storiti vse, kar je mogoče na evropski ravni, zato da bi pomagali Irancem pri boju proti državnemu zatiranju. Do, dodelili smo nagrado Saharova nasrincu tudi in Džefarju Panahijanu. No, to je bil velik simboličen korak, ampak prav gotovo samo začetek procesa. Upamo lahko, da bo to dalo nov zagon za diplomatski pritisk in upamo, da bo to prisililo brutalni režim v Iranu, da bo izboljšal svoje pravosodne sisteme in da ne bodo več preganjali svojih državljanov, ki se zaslužijo veliko bolje. Hvala. Hvala. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Veliko vas je na seznamu prosim, da ste čim krajši in morda dobite besedo vsi. Hvala, gospod Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Achieve industrial framework of uh, execution of people. Iran usmrti veliko ljudi vsako leto. Zdi se mi, da je primer Satare Behešt je primer tega. Naj vam nekaj citiram iz njegovega bloga. Včeraj so mi grozili, da bo, oziroma moji mami grozili, da bo morala kmalo nositi črnino, če ne, bom, če ne boste utišali svojega sina. Če sina ne boste utišali, vas bomo zatrli in tudi vašega sina bomo obesili anonimno. Samo ne moremo stati tiho zaradi tega. Danes moramo izraziti sožalje s temi političnimi zaporniki. Mislim pa, da moramo storiti več. Hvala. Now... Hvala lepa. Gospod Sonik, za minuto. Naša resolucija je namenjena tudi državljanom v Iranu. To je jasen signal iz srca Evropske unije, to je glas svobodnega sveta. Sporočamo, da nas dogodke v Iranu skrbijo. Prav tako želimo dati upanje, da bodo ljudje enkrat uvideli, kako je živeti, če se človekove pravice spoštujejo. Kolegicam in kolegom iz Francije želim povedati, da dolgo leta sprejemamo resolucijo v Evropskem parlamentu o svobodah oziroma o svobodi in človekovih pravicah v vzhodnji Evropi. To smo počeli zelo dolgo in nekoč oziroma enkrat so zidovi komunizma padli. Zato mislim, da je vredno s tem nadaljevati. Hvala, hvala lepa, gospod Gorman. Hvala lepa. Leta 2009 so protestirali proti predsedniškim volitvam v Iranu in od takrat se razmere slabšajo. Vedno več je političnih zapornikov, vedno več je usmrtitev, nepoštena sojenja, mučenja in kršitve temeljnih svoboščin. To so primeri vedno večjega števila kršitev človekovih pravic. Satar Behešti je pred kratkim umrl in to je tragičen opomnik teh dogodkov. To je včasih skrito zaradi napetosti, zaradi jedrskega programa. Vseeno moramo o tem govoriti. Mislim, da je zadnji čas, da se izvede razmisle, kako bi lahko čim bolj učinkovito ukrepali in navezali stike z iranskimi oblasti. To je lahko pristop na dveh ravneh. Sankcije so lahko tudi kontraproduktivne, kajti to bo povzročilo težave tudi za običajne državljane. Zato mislim, da bi morali uporabiti nova orodja, naprimer instrument za demokracijo in človekove pravice in mislim, da bi morali povečati njegovo učinkovitost. Zadeti moramo ravnovesje med dialogom in sankcijami, to je ključnega pomena, če želimo doseči rezultate. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospod Migalski. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Veržija z vami se skoraj vedno ne strinjam. Ampak, tokrat imate prav. Vedno sprejemamo resolucije, zgodi pa se nič. Ampak to je naša naloga. Evropski poslanci smo tudi zato, da sprejemamo resolucije, kaj tudi besede imajo svojo moč, tudi za Irance. V Iranu se soočajo z dvema nevarnostima. Prva nevarnost je na notranji ravni, gre za nevarnost proti državljanom. To je režim, ki ne spoštuje državljanom. Ampak z Iranom imajo, imamo še eno državo, namreč ta država je grožna tudi za zunani svet. Mislim, da moramo upoštevati tudi to, ko se borimo za pravice Irancev. Ko se borimo za pravice Irancev, se borimo tudi za svojo pravico, zato da bi živeli mirno. Hvala lepa, hvala sedaj pa za minuto, gospod Preda decesul recent al bloggerului Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nedavna smrt blogerja Satarja Beheštijan jasno govori, kako tragično je stanje v tej državi. V parlamentu vedno znova opozarjamo na kršitve človekovih pravic v Iranu. Novinari, blogerji, pravniki, sindikalisti, vsem se redno kršijo človekove pravice zaradi pritiska vlade. Vedno so pod pritiskom, vedno jim grozijo, da so sovražniki Irana. Satar Behešti je pogumno opozoril na to in zato je umrl v zaporu. Ker je umrl zaradi mučenja, je zadeva še toliko bolj resna. Zgodovina smrti v iranskih zaporih kaže, da so ti pomisleki utemeljeni. Mislim, da moramo ta primer preučiti in kaznovati krive. V imenu EPP lahko rečem, da smo podprli eh, oba dobitnika nagrade Saharova, zato pozivamo, da se jih izpusti. Hvala se, da bo gospod Kretov. Președinte, domnule comisar, uciderea blogurilor iranienske. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Smrt blogerja Satarja Beheštija je šokantna. Zakaj? Zato, ker je bila to smrt osebe, ki je zgolj izražala svoje misli na blogu. Iranski režim je naredil veliko takšnih napak, veliko takšnih kršitev so storili. V številnih primerjih smo jasno obtožili takšna dejanja. Gre namreč za grozne zločine in smrt usmrtitev tega blogerja je ena od teh zločinov. Želimo, da ustrezno preiščejo in raziščejo to zadevo in ugotovijo, kdo je odgovoren za to smrt. Potrebno je prekiniti smrtno kaznjo še posebej za mladoletnike, je, potrebno je spoštovati človekove pravice vseh. Hvala za eno minuto, gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Ne prvič in ne zadnjič govorimo o groznih razmerah v Iranu. To je država, ki jo vodijo ne le zgolj diktatori, ampak odkrito rečeno divjaki. Ne spoštujejo medarnega prava in ne spoštujejo lastnih ljudi. Odzamejo jim svobodo in jih usmrčijo. usmrtijo. Če ljudje ne rečejo da vsemu, kar želi vlada, potem so preganjeni. In primer Behešti je takšen primer. Aretiran, mučen, usmrčen. Na to pa ga je njegova družina lahko odvlekla domov. Potrebno je sprejeti jasne ukrepe proti Iranu. Potrebno je sprejeti sankcije, s kateri bomo Irance prisilili, da spoštujejo vsaj mednarodno pravo in temeljne pravice. Hvala. Sedaj pa za eno minuto, gospod Trepo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 välittää Iranin valtiolle voimakas viesti siitä, ettei kansalaisten häirinti ja ahdistelu ole hyväksyttävää. Polizia nadzoru, bi morala nadzorovati takšne kršitve. Podati moramo jasno sporočilo. Preprečiti moramo mučenje in usmrtitve ljudi. Odprta razprava je tudi v eh, koristi te razprave in zato jo moramo spodbujati. Sesko. Gospa Vasesko, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Svoboze, svoboda izražanja je eno od temeljnih načel demokracije. Zato je primer iranskega blogerja zame zelo zaskrbljujoč. Aretacija, mučenje, smrt v zelo sumljivih okoliščinah. In to le zgolj zato, ker je Satar Beheshti izražal svoje misli. Proti takšnim zadevam se moramo boriti. EU spodbuja in spoštuje temeljne pravice. Najti bi morali način, da pritisnemo na režim v Iranu. Politične zabornike je potrebno izpustiti, preprečiti pa moramo tudi kršitve pravic manjšin, verskih manjšin. Oba dobitnika nagrade Zaharova bi morala imeti priložnost, da premeta nagrado decembra tukaj v parlamentu. Če želi Iran ponovno postati kredibilen, potem mora spoštovati ustrezne konvencije civilnih in političnih pravic. Gospod Čeneski. Gospod predsedujoči. Tudi mene je groza, ko slišim o teh usmrtitvah med 22. oktobrom in 14. novembrom je bilo ubitih 100 ljudi. Sedaj je bilo ubitih še več kot 120 tisoč ljudi od leta 1979 naprej. Nobena druga država v svetu ni usmrtila toliko ljudi. Na to pa imamo francosko delegacijo v parlamentu, ki želi nadaljevati z dialogom z Iranom. Nekateri zaporniki so tam zaradi trgovine z drogami. Številni zaporniki pa pripadajo organizacijam, ki že več kot 30 let ja delajo za demokratičnost. Nekateri zaporniki, ki so obtoženi na smrt, so Hatifi, Murati, Salini in Mušvari. Hvala. Hvala, gos gospod komisar Ren, vaši zaključni komentarji. Te. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vaše zelo dobre komentarje in današnjo resno razpravo. Evropsko unijo skrbi slabšanje razmer na področju človekovih pravic v Iranu. Vedno več je represije političnih nasprotnikov, kršitev človekovih pravic, veliko je napadov proti blogerjem, pravnikom, ženskam, manjšinam. To je velika težava. Evropski parlament ima pomembno ulogo pri osveščanju ljudi o tej situaciji. Letošnja nagrada Saharova je bila podeljena dvema Irancema, pravnici Nasrin Sotude in Džafarju Panahiju in to je dober primer zaveze parlamenta za delo na tem področju človekovih pravic. Tragična smrt blogerja Satarja Beheštja v Ječi je dober primer kršitve človekovih pravic v Iranu. Evropska unija je hitro reagirala od iranskih oblasti je zahtevala jasno preiskavo okoliščin njegove smrti. Iranski predstavniki so dejali, da preiskava poteka in da bodo odgovorni identificirani. Sledimo razvoju dogodkov. Evropska unija je reagirala tudi v primeru oktobra iranskega veleposlanika. Smo poklicali na pogovor, podali smo izjavo in kontaktirali iranske oblasti. V Iranu je veliko primerov smrtne kazni, tudi to je zaskrbljujoče. 338 usmrtitev je bilo upravljenih v letošnjem letu to ponovno potrjuje, da je Iran ena od tistih držav, ki najpogosteje uporabljajo smrtno kazen v svetu. Javne in kolektivne smrtitve so pogost primer v Iranu. Evropska unija jasno nastopa proti uporabi smrtne kizni. Pogosto smo obsodili takšne usmrtitve v preteklosti. Podpredsednica Catherine Ashton je svojo la, zadnjo poda, eh, izjavo podala 23. oktober, v njej pa je obsodila usmrtitve Irancev, ki so bili obtoženi trgovine z drogami. Zaskrbljeni smo tudi zaradi ravnanja z etničnimi in verskimi manjšinami v Iranu, kljub temu, da imajo po ustavi enake pravice kot vsi ostali veliko je zakonov, ki so diskriminatorni. Poskušamo uporabljati različne instrumente, da bi osveščali ljudi in da bi od Irana zahtevali enako ravnanje in nediskriminacijo. 78 posameznikov je sedaj na seznamu za kršitve človekovih pravic. Ta seznam redno osveščamo da bi s tem odražili spremembe in razvoj dogodkov v državi. EU v polni meri podpira ulogo posebnega predstavnika, posebnega poročevalca EU, Šaheda. In Iran smo pozvali, da omogoči njegov obisk v državi. Hvala. Hvala, gospod komisar. Najlepša hvala, da ste se oglasili v zvezi s to temo sprejel, sem